odbori so, začeli, so se odločili za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s eh, prvim odstavkom um, člena 69c poslovnika. Poročila uh, in njihovi naslovi uh, bodo objavljeni v zapisniku. V skladu z drugim odstavkom člena 69c lahko namreč uh, poslanci oz, oziroma poslanske skupine do jutri 4. julija sprejme odločitev za začetek teh pogajanj. In če v zvezi s začetkom pogajanj ne bomo dobili nobenih pripomp, eh, v roku, ki sem ga napovedal, bodo odbor.